vrstnem redu naj bi obravnavali poročilo o številu sodnik. Dajem besedo poročevalcu. Prosim, da se držite časa za govor. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropsko sodišče je leta 2011 sprožilo zakonodajno pobudo za spremembo statuta, tako da bi lahko imenovali 12 dodatnih sodnikov za splošno sodišče. Leta 2014 eh, 13 je parlamentov podprl v prvi obravnavi, vendar pa svet ni imenoval teh 12 sodnikov, ker se države članice niso uspele dogovoriti, kako bi sodnike izbrali. Eno, vsaka država je seveda želela imenovati svojega sodnika. Številka 12 eh, ni ustrezala številu držav članic, ki jih je 28 in v tem je bila težava. Leta 2014 je sodišče potem predlagalo, da se imenuje 28 novih sodnikov in da se na ta račun e, odpravi oziroma ukine sodišče za uslužbence. Torej, e, že leta sodišče poskuša rešiti eh, problem. Eh, prvotno naj bi problem rešilo 12 sodnikov, zdaj pa jih zahtevamo 28 in razpustitev enega sodišča. Očitno je, da ne gre za reševanje težav sodišča, ampak reševanje težav sveta, ki ni sposoben imenovati ustreznega števila sodnikov, ker to število ni enako število članic. Ne gre torej zgolj za dopolnitev obstoječega zakonodajnega predloga, ampak gre za posebno nov predlog. Govorimo o 28 sodnikih na mesto 12, poleg tega pa je govora tudi o odpravi specializiranega sodišča, ki je ustanovljeno na podlagi Niške in Lizbonske pogodbe. Komisija eh, mora izvesti posvetovanje o tem predlogu. Eh, Eh, posvetovanje s komisijo je bilo izvedeno v zvezi z 12 eh, novimi sodniki, ne pa z 28. Nihče se ni posvetoval o odpravi sodišča za uslužbence. Pogodbe namreč predvidevajo ustanovitev specializiranih sodišč, ne pa njihove ukinitve. Kot rečeno, ustanovitev tega sodišča je zapisano v pogodbi iznice in Lizbonski pogodbi. Eh, Temeli pa to na predpostavki, da specializirana sodišča pomenijo boljšo kakovost. Eh, potrebna bi bila morda celo nova specializirana sodišča za eh, blakovne znamke in patente. Torej potrebujemo prej več sodišč kot pa manj svet in parlament bi morala biti obveščena o stroških in e, rezultatih presoje učinka, vendar pa e, tega komisija ni pripravila. Zato v svojem poročilu predlagam, da se vrnemo na prvotno stališče iz aprila 2014, ki smo ga eh, sprejeli v prvi obravnavi. E, namreč da ne bomo eh, potrdili oziroma sprejeli povečanje števila sodnikov za dvo, ne za 12, ampak za 28, ker je to nerazumljivo, to bi imelo velik gospodarski učinek, eh, finančne posledice, ki pa so vezane zgolj na to, da se svet ne more zediniti. Eh, in to v času, ko se vsi soočajo s proračunskimi omejitvami, ko tudi vse institucije zmanjšujejo število zaposlenih. To bi bil slab vzor za preostanek Evrope, ampak svet noče nič slišati o tem, ustraja pri svojem in želi, da parlament ali potrdi ali zavrne ta predlog. E, sam v svojem poročilu e, pozivam tudi k spoštovanju enakosti med spoloma pri imenovanju sodnikov, ampak tudi tega parlament oziroma svet ni eh, upošteval. To eh, je bilo zgolj zapisano v vodne izjave, kar pa nima nobene pravne vrednosti. Eh, če bi parlament podprl ta predlog, bi to pomenilo, da bi osta, enakost med spoloma ostala zgolj neka eh, retorična figura v Evropski uniji, brez kakršnih koli posledic v realnosti. To bi pomenilo, da ne bi uveljavljali temrne pravice, temrne pravice, ki je eden od stebrov Evropske unije. Zato predlagam, da se parlament eh, vrne na prvotno stališče. Najlepša hvala, gospa Kreca. Eh, kolegi in kolegice, gospod poročevalec, komisija podpira eh, kompromis med sodiščem in svetom. Eh, ta kompromis je rezultat dolgoletnih pogajanj, gre pa za uravnoteženo rešitev, ki omogoča napredek pri doseju, ki je zastav že pred leti. Ta kompromis neposredno temelji na zamisli, ki jo je samo predložilo sodišče hitro dokončanje te reforme je po mnenju komisije zelo pomembno. Razmere eh, na splošnem sodišču so zaskrbljujoče in s to reformo bomo omogočili odpravo zaostankov in hitrejšo obravnavo primerov učinkovita pravna sredstva so temeljno, temeljna pravica, ki jo zagotavljajo eh, evropske listine, vendar pa so pravna sredstva učinkovita samo, če jih je mogoče uveljavljati pravočasno tako za državljane kot za eh, gospodarske subjekte je pomembno, da so njihovi primeri hitro obravnavani. Hitro reševanje sporov in eh, reševanje pravnih vprašanj je seveda tudi v interesu komisije in unije v celoti. Komisija pozdravlja tudi rešitev, ki je bila predlagana za zagotavljanje enakosti med spoloma na sodišču. Komisija v celoti podpira ta cilj. Eh, skratka, komisija podpira eh, predlagani kompromis eh, in če bo eh, komisija povprašana po svojem mnenju, bo njeno mnenje pozitivno. Najlepša hvala. Zdaj pa ostali govorniki, najprej gospod Cjevka za Evropsko ljudsko stranko. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. delujoče sodstvo je pomemben steber eh, pravne države. Smo družina pravnih držav in zato seveda potrebujemo dobro delujoč evropski pravosodni sistem. V imenu ELS bi zato želel povedati, da smo veseli, da je ta zahteven in dolg proces pogajan ob koncu, da je bil dosežen kompromis. Uh, Jutri bomo glasovali o kompromisni rešitvi, o kateri sta se e, zedinila prejšnji teden svet in parlament. Ta kompromis pa temelji na zavedanju potrebe po večjemu številu sodnikov na sodišču. Jasno je, da sodišče potrebuje več sodnikov za, bolje delovan za boljše delovanje. E, in e, to bo seveda pomenilo, da bo prišlo do manj zamud pri obravnavi primerov. Mislim, da je dobro, da smo uvedli tudi revizijsko klauzulo, tako da bomo čez nekaj let lahko preverili, kako je ta reforma prispevala k boljšemu delovanju sodišča oziroma ali so bile spremembe tako učinkovite, kot bi si želeli. Eh, zdaj je na vrsti sprejetje resolucije Evropskega eh, parlamenta, Eh, pomembno je tudi vprašanje enakosti med spoloma, ampak vse to pravzaprav predstavlja samo prvi korak na poti. Ne gre samo za to, da bo ena institucija uveljavljala to načelo, potrebno ga bo uveljaviti eh, pri vseh. ELS bo jutri podprl ta dogovor. Najlepša hvala v imenu socialistov in demokratov, gospod Devo, za eno minuto. Merci, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. pravičnost je ključna pravica vrednota v demokraciji. In to naše sodstvo, naša pravica, pravičnost je sedaj v težavah. Mi smo tukaj predstavniki državljanov in moramo torej sodstvo zaščititi. Uh, številke ne lažejo očitno je treba povišati um, število sodnikov v sodiščih, to je, je zelo jasno. Vedno več je um, zadev na sodišču zaradi neukrepanja in petkrat je bilo um, že vloženih veliko tožb zaradi nespoštovanja um, rokov in to je v bistvu stalo 27 milijonov, to je dražje kot pa sama reforma. Prav tako je tudi problem neuronoteženost med spoloma. Uh, uh, sedaj mislimo, da moramo sprejeti uh, konkretne uh, ukrepe, ne pa samo simboličnih besed. Zato pozivamo vse demokrate, da glasujo za ta predlog in za ta kompromis, torej za um, večjo pravičnost in povečjo enakopravnost Evropske unije. Ali sprejmete modri karton gospoda pospešile? Ne. Kolegica še ni rekla, da sprejme modri karton. Želel bi vprašati, ali ne bi problema prevelikega števila primerov lahko rešili, mogli rešiti z zaposlitvijo večjega števila asistentov. Na češkem imamo s tem zelo dobre izkušnje. Hvala. Nous, euh, nous, nous sommes trgu. Ja, prišli smo do sklepa, da če imamo preveč zadev za sodnika, uh, to pomeni, da um, ne more sodnik um, torej, opraviti svojega dela. Torej, želimo povečati um, sredstva in tudi povišati število sodnikov. Hvala. Sedaj pa Ikaro. Thank you. Gospa predsedujoča, v več kot 20 letih eh, na položaju eh, moram reči, da gre tu za enega najbolj neverjetnih političnih procesov, kar sem jim bil doslej priča. Tega ne pravim kar tako eh, v odboru za pravne zadeve, delam že leta, poskušal sem sodelovati s kolegi, tudi s poročevalcem, poskušal sem najti pravo rešitev za eh, problem, ki nam je bil predstavljen. Ampak namesto, da bi se odločili za dejansko reformo, smo se odločili, da bomo žrtvovali to priložnost na oltarju eh, politike. Prišli smo do rešitve, ki pravzaprav to ni. Ko državljani po vsej Evropi zahtevajo resne reforme, ki eh, izboljšajo storitev, ki so je deležni, smo mi zopet posebili po kompromisni rešitvi, ki bo še povečala breme za te državljane, na noben način pa ne bo rešila problema, ki nam je bil predstavljen. Kolegi in kolegice, zapravili bomo 20 milijonov evrov na leto, 20 milijonov dodatnih evrov na leto, čeprav ni bilo nobene potrebe, da bi eh, bremenu za evropske davkoplačevalce dodali en sam cent. Kolegi in kolegice, pustili smo državljane na cedilu s tem, ko smo to sprejeli. Zato sem eh, se odločil in uložil predlog spremembe, eh, da zavračamo stališče sveta in pozivam kolege in kolegice. Številni so mi namreč zasebno povedali, da vedo, da bomo čez nekaj let obžalovali to odločitev. Torej prosim vse kolege, da podprejo mojo odločitev. Najlepša hvala, gospod Kavada, za minuto in pol. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Projekt um, torej, teh reform, ki je bil torej tudi del pogajanja v trilogu, ne bo omogočil eh, večji proračunski nadzor nad potrebami sodišča. Prav tako bomo tudi lahko sprejeli nekatere ukrepe, ki so res um, nujni um, torej za boljše sodstvo. To zahteva tudi državljani. Od uh, predloga za reformo iz leta 2012 se je število um, primerov um, povečalo za 43 odstotkov do leta 2014. Um, pet pritožb je bilo že uloženih zaradi pretiranega um, trajanja uh, teh zadev in to, kot rečeno, stane 27 milijonov zaradi očkodnin in to je torej ogromna škoda uh, ravno zaradi teh predolgih rokov. Reforma uh, je strukturna in uh, to sveda podpiram. In tako bomo imeli tri faze, po koncu vsake faze bomo imeli potem tudi evalvacijo takoj bi gotovili, da je treba storiti še več kot to. Kar potem pomeni, da um, se ne um, bojim zaradi tega um, argumenta razsipanja denara. To je samo demagogija, to torej ni res. Pa še nekaj. Uh, to je zelo demokratično pomembno, kaj ti. Um, torej imamo zakonodano in izvršitveno um, oblast. In um, torej, če želimo delovanje demokracije, potrebujemo tudi um, sodstvo, ki bo to dejansko nadzorovalo. Hvala. Sedaj pa um, v imenu zelenih gospa Hatra minuta in pol. Gospa predsedujoča, smo v drugi obravnavi tega doseja in od leta 2011, kolikor vem, svet ni uh, uspel in tudi nikoli ne bo uh, sprejel eh, oziroma uh, utemeljil pod zahteve po 28 sodnikih. Ampak bistvo te reforme ni število sodnikov in spor, ki je v zvezi s tem nastal. Gre za zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje evropskega sodnega sistema in splošno sodišče je ključno za zaščito državljanov. Uh, Evropsko sodišče je sodišče, ki zagotavlja pravno državo, preglednost in temeljne pravice in njegovo delovanje mora biti naša najvišja prednostna naloga. V trilogih je parlamentu uspelo doseči nekaj zgodovinskega. Prvič je sta Evropska sozakonodajalca vključila klauzulo o enakosti med spoloma v uredbo, ki ureja delovanje evropske institucije. To je pomemben korak, gre za pravno inovacijo, ki je nedvomno samo začetek na poti proti večji enakosti med spoloma v evropskih institucijah. Sodišče in države članice so se zavezali enakosti med spoloma In eh, naša naloga je, da preverjamo, če to res uresničujejo. Najlepša hvala, gospa Ferrara. Še... Najlepša hvala. To, ta reforma sodišča je škandal. Eh, pravzaprav gre v najboljšem primeru za eh, ekletanten izraz nesposobnosti sveta in tu zato, ker niso mogli eh, se zediniti, katera država bi imenovala svoje sodnike, so zahtevali toliko sodnikov, kot je držav. Evropa eh, vsem državljanom usiljuje varčevanje. V, Evropi, v Italiji smo razpolovili eh, Eh, število sodišč, medtem pa Evropska unija podvojuje število sodnikov na svojem sodišču. Eh, zdi se, da eh, parlament nekako nedostojanstveno hiti s to reformo in tudi dosežki na področju enakosti na spoloma ne morejo prikriti te sramote. Zelo hitro, prehitro ste končali, gospod Ferrara. Uh, gospod Lebreton, uh, e NF, torej dve minuti imate. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta reforma je škandal. Kot prvo, zato ker je nekoristna. Uh, v odboru za pravne zadeve smo zaslišali določene sodnike, so nam to dejali, tudi predsednik sodišča je to dejal. Zato smo zagosovali to reformo, ki bo v bistvu um, stala 20 milijonov evrov na leto za nič. Potem kot drugo, ta reforma je v bistvu pomenila veliko um, kršene številnih postopkov, naprimer um, zaradi dvojne obravnave v našem poslovniku, potem tudi zaradi pretirano um, hitrega um, glasovanja 8. oktobra um, v nasprotju z um, eh, pročevalcem Pitom. To je bil pravi škandal za demokracijo. Potem naprej. Um, tudi to zaslišanje sodnikov je potekalo zelo čudno. Um, um, in niso mogli vsi sodelovati. Potem kot tretje, um, kršene pogodbe drvanja Evropske unije, kajti ta reform v bistvu pomeni, da um, ne bo več sodišča za um, drvanje. Um, in kar potem pomeni, da uh, bomo lahko rekli samo dobro večer um, vsem uslužbencem. Torej, to je um, prava um, grožnja za evropsko pogodbo. Uh, In prav tako je to kršene člena 258, če to želite preveriti. In to je v bistvu um, samo dobro za lobiste um, v Evropske unije. Uh, že večkrat smo to videli v preteklosti, še enkrat več, očitno zmaga lobistom in lekcija iz te zadeve je, da imamo torej 28 uh, delovnih mest za sodnike in to je sedaj treba razdeliti tem sodnikom. Prav zato sem v um, odboru za pravne zadeve vložil amatma, ki je prepovedal evropskim poslancem, da bi postali sodniki. In um, mislim, da je prav, da spomnimo na ločenost uh, oblasti, uh, tako da ne bo na vzkrižje interesov, ampak ta amatma je bil zavrnen. Uh, končali ste, bilo je konec časa za govor, mi je žal, ampak um, tako pa če. Gospod Komodini, kača uh, minuta in pol za vas, prosim. Hvala lepa, uh, gospa predsedujoča. Uh, Eh, sodstvo je zelo pomembno, moramo ga imeti, moramo več vlagati ehm, v evropski sodni sistem, kajti državljani potrebujejo najboljši možni sistem, ki bo čim bolj učinkovit in smotrn. Kaj je sploh smisel tega, da dajemo evropskim državljanom možnost, da ehm, nekaj postavijo pred sodišče, če potem mora čakati leta in leta, da se nekaj zgodi. Državljani morajo imeti uh, dostop do sodstva, ki jih ne bo razočaral. Treba je razrešiti um, takšne težave čim prej in to na sodiščih, ki imajo dobra, dobre sodnike. To pričakujemo od evropskih sodišč. Torej, seveda je treba vlagati več v Evropsko sodišče. In jasno je, da je vedno več zadev pred eh, temi sodniki in tudi ni zadosti možnosti in pa mehanizmov za takšne zadeve. Ampak na vsak način to potem pomeni, da mora sodišče preveriti, kako uporablja svoje sredstva in človeške vire. Mora biti odgovorni pred državljani in sodstvo mora biti res smotrno. Ta predlog, da bi povišali število sodnikov na evropskih sodiščih, um, je dober predlog, to moramo pozdraviti, kajti to pomeni naložba v učinkovito sodstvo za državljane, obenem pa v bistvu bo to pomenilo tudi večjo pravičnost. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovana komisarka, koliko nastane, če nimamo dobro delujočih sodišč? Evropsko sodišče vredno sprejema sodbe proti velikim akterjem, gospodarskim akterjem. Zato potrebujemo sodišče na evropski ravni, ki dobro deluje, se dobro odziva in sprejema dobre sodbe. Evropski parlament eh, poskušam rešiti sodišče pred eh, svetom. Eh, res potrebujemo več sodnikov, ampak ali na jih bo 28, to sodi v revizijsko klauzulo, ki jo terjamo. In v tem kontekstu naj bi to preverili. Kar pa zadeva enakost med spoloma, Evropsko sodišče tu igra pionirsko vlogo. O, ogromno je o, izvrstnih sodnic in tu bi lahko res imeli vzor za vse evropske institucije. Gospod James, minuto in pol. Ko je celo poročevalec eh, sam kritičen do svojega eh, poročila, potem bi lahko rekli, Houston, imamo težave. No, gledajte, kolegice in kolegi, imamo resne težave tukaj. Celo poročevalec uh, ne more prodati tega predloga nam vsem. Uh, Poglejmo si njegove komentarje. Um, to je v bistvu prezir do tako plačevalskega denarja. Očitno, ne moramo kar tako razsipati z denarjem, to nima nobenega smisla. Ta zakonodajna pobuda v bistvu tudi ni pregledna, niti ne interno, niti ne uh, eksterno. Prav tako ni bilo nobene um, stroškovne analize glede um, tega predloga, zato moramo to zavrniti. Komentarji. Vrčevalca so robustni in um, pravilni, zato moramo to zavrniti in uh, poslanci moramo temu slediti. Kajti, um, če ne sledimo sedaj poročevalcev, ne vem, zakaj smo imeli poročevalce. Um, gospod Buda, minuta in pol. Gospa, Komisarka, kolegi in kolegice, William Gladson je dejal, da je odložena sodba, odrečena sodba in zato podpiram e, zagotavljanje učinkovitosti evropskih sodišč. Seveda potrebujemo eh, verodostojnost sodišč, hkrati pa tudi mehanizme, ki eh, omogočajo dejanski dostop do sodišč. Evropska unija mora imeti pred očmi zlasti eh, sloves svojih sodišč. Potrebno je realnosti prilagoditi tudi delovanje in strukturo sodišč sodišča morajo seveda biti sposobna eh, se soočati s eh, obremenitvijo svojega dela. Vse to je odvisno ne samo od števila članic v Uniji, ampak od števila primerov. In eh, mislim, da moramo čim prej zagotoviti polno delujoče sodišče, sicer bomo imeli negativne posledice. Gospa Gutler, minuta. Hvala torej potrebujemo več eh, sodnikov na evropskih sodiščih. Sedaj um, je vedno več zadev pred sodišči in eh, tudi um, ehm, zastankov vedno več. To je res, ampak to, kako je pa se svet odločil, kako to rešiti, je pa otroče. V bistvu bi otroci um, bolje upravljali to, de to delo, bi lahko rekli sedaj moramo nekaj narediti pri tem doseju. Moramo prevzeti odgovornost za večjo pravno gotovost. In parlament nima nobene izbire. Moramo nekaj narediti in stopiti naprej. Ampak potrebujemo pa vsaj neko kakovost na sodiščih. Danes vidimo um, to, da je delež žensk samo, samo en odstotek. In to je res v bistvu prava želitev za vse ženske. Uh, sedaj pa štiri govorci za Catch the Eye. Gospod, pospešili minuta kot prvi. No. <laughs> ne. Prosim, mikrofon. Predsedkinja, sem se prihlasil k tomuto bodu, protože... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prijavil sem se k besedi, ker sem bil pred minister za pravosodje na češkem in sem se ukvarjal z delovnim bremenom sodišč. E, predlog, ki predvideva podvojitev števila sodnikov, e, ne da bi bila izvedena resna analiza števila primerov, e, tak predlog je povsem neresen. Sam sem izračunal, kakšne so razmere na sodišču, in res je prišlo do večjega števila primerov, ampak objektivno bi eh, lahko stvar razrešili že z desetimi dodatnimi sodniki. Vse ostalo eh, pa je stvar politične, nestrokovne odločitve in glede tega moramo biti iskreni. Če števila sodnikov ne moremo resno povečati, potem je bolje, da zaposlimo več eh, administrativnega osebja. Hvala. Mikro, Nimate mikrofona, gospod? Lopez. Evropska unija je unija vladavine prava. In torej ravno Evropsko sodišče mora zaščititi to vladavino prava. Kaj se je zgodilo pri Safe Harbor, naprimer? To smo vam vprašati. Eh, če je sodstvo prepočasno, v bistvu potem ni pravičnosti in to je negacija sodstva. Ta parlament ne more kar tako tukaj gledati vsega tega. Ker vidimo, kako hude so težave na evropskih eh, sodiščih. O tem smo razpravljali že par let in moramo napraviti ta sistem bolj učinkovit. Sveda imamo na voljo določene rešitve, naprimer lahko um, povečamo število pravobranilcev ali pa tudi sodnikov, če je to potrebno ampak e, zaenkrat tega še nismo mogli narediti. In ta kompromis eh, pred nami, mislim, da um, ni nek sovražnik eh, perfekcije. Ta klausula o reviziji mislim, da bi lahko sprejeta. Gospod uh, Marijas, minuta. Hvala. Osnovno načelo evropskega sodelovanja je to, da se uh, spoštuje vladovino prava. Uh, Evropska skupnost je skupnost pravne države, vladavine prava in tukaj v bistvu um, sodišče potem seveda tolmači to pravo. Sodišče v bistvu potem uh, skrbi za to delovanje Evrope. Mi vsi skupaj um, z učitelji, naprimer, uh, učimo študente o evropski vladavini prava. In vedno smo rekli, da Evropsko sodišče to zagotavlja. Zato pozdravljam eh, ta predlog, torej treba je tudi povečati število sodnikov. To pomeni eno, um, enega sodnika na posamečno državo članico. To tudi povečuje legitimnost eh, sodišča v očeh državljanov. In Enakopravno moramo zastopati vse nacionalne sisteme po Evropski uniji in zato potrebujemo um, torej, tudi bolj učinkovito sodišče. Gospod Polčak, za konec še ena minuta. Predsedkinja za udeljenje solost. Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi se zahvalil, eh, ker sem eh, pravzaprav eh, poskušal uveljavljati modri karton, pa mi ni uspelo, zato bom poskušal povedati svoje zdaj. Zelo težko je eh, na podlagi konkretnih sod presojati sodišče. Ne vem, kakšen je pravi način, kako presojati delo sodišč, o tem nisem prepričan, ampak predlagana reforma oziroma kompromisna rešitev, do katere sta prišla svet in eh, parlament, eh, to nedvomno ne bo razrešilo težav. Sodišč sodniki sodišča so to sami potrdili in zato sem zelo skeptičen, kar zadeva glasovanje. Ne, ne morem si predstavljati, da bi eh, reformo, kot jo zdaj predlagate, lahko podprl, kajti mislim, da to tudi sodnikov na sodišču ne bo razveselilo. Najlepša hvala, gospa Kritu, v imenu komisije naslednja. Hvala lepa za te komentarje. Vsem, kot rečeno, Evropska komisija bo podprla kompromis eh, med eh, Evropskim parlamentom in svetom glede števila sodnikov na um, splošnem sodišču. In torej sodišče mora imeti zadosti zmogljivosti, da čim prej um, obravnava takšne zahteve državljanov. To je zelo pomembno za takšna pravna vprašanja. Uh, Eh, prav tako je to povezano tudi z prejšnjo razpravo o reformi volilne zakonodaje. Tukaj gre za zaupanje um, državljanov do evropskih institucij. Jasno pa je, da komisija pozdravlja te rešite, torej da seveda eh, spoštujemo enakost med spoloma, uravnotežnost med spoloma je zelo pomembna vrednota v Evropski uniji. Hvala lepa še enkrat in mislim, da bomo očitno še pred polnočjo končali s to razpravo. Hvala lepa vsem, da ste ostali do sem. Ja, Marijo Tinto, um, torej um, gospod poročevalec, imate dve minuti še za konec. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. V imenu pravice, resnice, lahko rečem tole. Ali res mislite, da potrebujemo 28 eh, sodnikov, da razrešijo te zadeve na splošnem sodišču? Teh 28 eh, sodnikov, to je samo rezultat tega, da svet eh, ne zna, ne zmore imenovati teh 12 um, sodnikov. Glede na to, kar v bistvu zahteva samo sodišče, aprila 2014 so želeli um, 12 sodnikov, potem oktobra so želeli 28 sodnikov, kar naenkrat, čez par mesecev drugače. Torej, to v bistvu žali um, inteligenco poslancev in to je želitev za um, pamet uh, evropskih državljanov. Glejte, v menu resnice. Takole moramo reči, vsi ti zaostanki, vse te zamude niso posledica pomakanja sodnikov, ampak. Um, pomankanja podpornega osebja. Pogosto, naprimer, um, dokumenti čakajo v predaljih po celo leto, um, naprimer, samo za prevod. V enem letu um, so sto zadev več obravnavali samo zato, ker so dodali um, nekatere zmogljivosti. Ampak sedaj uh, parlament samo popušča svetu. Svet očitno ne zna imenovati določnega števila sodnikov. In zato očitno ne bodo um, imenovali 12 sodnikov, ampak 28. Samo zato, da bo potem vsaka država imela svojega sodnika. Samo zato. In to je v bistvu res žalitev za interese evropskih državljanov, to je žalitev za davkoplačevalski denar in za tudi ta parlament, ki vedno um, ščiti dejanske interese davkoplačevalcev. Ne želimo tako razsipati za denarjem in to je dejansko tratenje denarja. 27 milijonov evrov na leto, to je ogromno denarja. Treba je dokazati, da potrebujemo ta sredstva. Uh, Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice naprimer, ima um, več zadev in jih hitreje obravnava kot pa to sodišče. Evropska unija bo torej porabila več kot 20 milijonov evrov na leto več kot pa sicer. Samo zato. Torej, v menu resnice. Glejte, tega pač ne moremo dopustiti v demokratični Evropski uniji, ki naj bi ščitila in.